ukvarja, e, torej e, zapisniki so bili razdeljeni, ali ima kdo kak pri, kako pripombo na zapisnik? Besedo, beseda je vaša. E v imenu skupine ENF želim skupno razpravo o džihadistih in sicer želimo v četrtek do povdan. On... Ne govorimo zdaj še o tem. Ko bomo prišli do tja, dobite besedo. E, torej ali želi kdo besedo v zvezi z zapisnikom, ne o dnevnem redu, torej zapisnik zasedanja 8. februarja. Gospod Karvar, želite govoriti o zapisniku ali o čem drugem? Sedaj je razprava o zapisniku. Ne, zapisnik je sprejet.